naša podpora, politična, gospodarska in tehnična podpora bo bistvenega pomena. Grazie. Ora l'ordine del giorno reca la relazione. V skladu z dnevnim redom prehajamo na poročilo gospoda Ungorjana in sicer gre za spodbujanje mobilnosti delojemalcev, delavcev, poročevalcev, ima besedo za 4 minute. Gospa predsednica, drage kolegice in kolegi, mobilnost eh, delavcev je zelo občutljiv problem in v končni fazi gre za nekaj, kar oblikuje gospodarsko in socialno prihodnost Evropske unije kot poročevalec moram povdariti, da se soočamo s situacijo, ki je politično neuzdržna in gospodarsko iracionalna. Eh, eh, svobodna gibanja delavcev ne more biti naključna. To je pravica, za katero so se dogovorile vse države članice. Vendar smo pa priča situaciji, kjer se države članice odločajo o ponovni uvedbi omejitev in predlagajo tudi, da bi eh, pozneje eventualno uvedli še večje omejitve. Torej, gre za našo politiko eh, in tudi volilno politiko. Gospodarstvo pa je nekaj povsem drugega. Kaj ti podatki, ki jih je dala na voljo tudi komisija, kažejo, da zaradi mobilnosti delavcev ni prišlo do brezposelnosti eh, v državah gostiteljicah, pa tudi to ni ogrožalo socialnih sistemov, ravno nasprotno. Eh, eh, delavci priseljenci so prinesli gospodarsko rast in povečanje BDP-ja. V Evropi govorimo o tem, da je potrebno več Evrope. Ali to pomeni več Evrope za manj evropejcev? Kajti mi imamo skupni trg za kapital in eh, blago, vendar nimamo skupnega trga za delavno silo. Kaj to pomeni? Zahodne, eh, zahodna podjetja lahko delujejo na vzhodu, včasih uspešno, včasih manj uspešno. Eh, eh, delavci z vzhoda pa ne smejo iskati zaposlitev na zahodu in to še ni vse. Iste države, ki uvajajo omejitve za delavce z vzhoda, naprimer za Bolgare in Romune, iščejo najboljše eh, kvalificirane delavce na vzhodu, naprimer zdravnike, strakovnjake za eh, informacijsko tehnologijo in podobno. To je nekaj, kar moramo zaustaviti. To je politično, gospodarstvo in moralno narobe. Eh, ljudje morajo iskati sami zaposlitve, ker je to njihova pravica. In to je pravzaprav to, kar tudi pravi moje poročilo in to je tudi odbor podprl z glasovanjem in jaz menim, da bo to prav gotovo tudi ta hiša, ta parlament jutri podprl. Hvala lepa. Ora iniziamo il catch di AI. Hvala lepa. Sedaj pa začne, začenjamo postopek catch-di. Ujemite pozornost predsednice, gospa Ivanova. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se gospodu Ungorejanu za poročilo. Pred nekaj dnevi smo organizirali tudi obravnavo te teme. Uh,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 разчитаме именно на вас да пазите и гарантирате една от основните европейски ценности. Excuse me, can you stop? Opravičujem se, prosim, da se ustavite za hipec, ker pač eh, ni eh, delovalo tolmačenje. Prosim samo za trenutek. Porigominčare, please. Lahko nadaljujete, prosim. E, torej, hvala lepa. E, poročevalcu in prosim komisijo, komisarja, da boste strogi, ko boste opravili svoje analize tega, zakaj posamezne države članice uvajajo omejitve. Prosim, da zagotavljate evropske vrednote, svobodo in mobilnost za vse evropske državljane. La parola l'onorevole Blinke Vičute. Sedaj pa Kolega Blinkevičiūtė, prosim. Dėkuoju pranešėjų Ungurianų šį svarbų pranešimą, kuriame atsisakė. Eh, hvala lepa poročevalcu gospodu Ungurianu. Glavna zamisel je, da je mobilnost delavcev ena izmed glavnih vrednot Evropske unije in to mobilnost moramo spodbujati, vendar mi moramo spodbujati celovito uh, mobilnost delavcev in pravice delavcev v eh, tujih državah je treba zaščititi. Ne smemo dopuščati izkoriščanja in zaradi tega morajo seveda tudi pristojni organi sodelovati. Pomembno je, da Ljudje, ki zapustijo svoje domove in odidejo na delo eh, v druge države, da ohranijo svoje profesionalne kvalifikacije. Mi moramo pospešiti postopek priznavanja kvalifikacij v drugih državah. Veliko dobro izobraženih in kvalificiranih eh, delavcev zapustijo pušča eh, določene države članice zaradi socialnih pogojev in spodbujam Evropsko komisijo in komisarja naj poiščejo rešitve za ta problem, ki ga že sedaj poznamo. Hvala lepa in sedaj eh, ima kolegica Turnen besedo. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcu za to poročilo. Tu gre za dobro poročilo, ki jo želi naša politična skupina podpreti. Gre za pravico do življenja in dela v drugi državi članici in to je ena izmed temeljnih svoboščin Evropske unije, to moramo zaščititi. V imenu zelenih želim pa tudi še povedati, da želimo uvesti eh, pojem eh, primerne, urejene mobilnosti, eh, kajti obstajajo problemi socialnega dumpinga, pritiska na plače in podobno. Eh, Naprimer, to vidimo pri delavcih, ki prihajajo iz drugih držav članic in niso iz Danske in tega seveda ne smemo eh, sprejeti. Torej, mi se moramo boriti proti socialnemu dumpingu, mi moramo zagotoviti spoštovanje nacionalnih pravil v državi gostiteljici in mi moramo dejansko zagotoviti v Evropski uniji, da so zagotovljeni ustrezni pogoji za mobilnost. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Českova. Gospa predsednica, gospe in gospodje, odbor za ženske je tudi dal mnenje v zvezi s tem poročilom in jaz sem bila pripravljavka tega mnenja. Mobilnost je ena izmed glavnih pravic v Evropske uniji in prispeva k razvoju socialne kohezije. Na tem področju smo sicer naredili mnoga prizadevanja, kljub vsemu pa imamo še določene ovire, ki preprečujejo dobro mobilnost v Evropske uniji. Poročilo o izvajanju direktive iz leta 2004 je pokazalo, da prenos direktive ni zadosten in zadovoljiv in zaradi tega je tudi treba informirati posameznike o njihovih pravicah, o pravicah njihovih družinskih članov. Rada bi izpostavila tudi dejstvo, da ko govorimo o mobilnosti, moramo tudi zagotoviti mobilnost družinskih članov in tudi partnerjev, ki morajo imeti isto, iste pravice in dostop do storitev, naprimer dostop do šol, vrtcev in podobno. In zaradi tega sem tudi zelo vesela, da je odbor za zaposlovanje upošteval naše predloge. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Figareto, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Pri tej razpravi ne smemo pozabiti socialne situacije v Evropski uniji. Tretjina delavcev dela v eh, težavnih eh, okoliščinah, imajo nizke dohodke, mnoge brezposelne, mlade ženske in ti nimajo nobenih možnosti za dostojanstveno prihodnost. Če govorimo o spodbujanju mobilnosti delavcev, To dostikrat tudi pomeni eh, povečanje izkoriščanja, povečanje socialnega dumpinga. Eh, to se torej tudi dogaja med državami Evropske unije in zaradi tega smo sedaj eh, v trenutku, ko moramo pač manj staviti na eh, varčevalno politiko in bolj v, na politiko razvoja. Hvala lepa. Žal mi je, vendar imamo 15 prijav eh, za besedo v tem postopku in zaradi tega lahko dobi besedo samo en govornik, en predstavnik politične skupine. In sedaj ima besedo komisar Andor. Eh, gospa predsednica, naj se najprej zahvalim eh, gospodu Trajanu Ungureanu za poročilo o spodbujanju mobilnosti delavcev v Evropski uniji. Torej, eh, mobilnost je seveda zelo pomembna za evropsko gospodarstvo. V zadnjih 40 letih je Eh, pravica eh, svobodnega gibanja prispevala tudi k evropski integraciji, k vzpostavitvi skupnega trga. Eh, mobilnost je pomembna za zaposlovanje in rast in to je zlasti pomembno v trenutku, ko imamo po eni strani veliko brezposelnih, po drugi strani pa pomankanje delavcev v določenih sektorjih. E, torej delavcem je treba omogočiti eh, seveda eh, prehod na eh, druge trge, zato pa je seveda treba poznati trge dela in treba je seveda tudi v Evropski uniji vedeti, eh, kakšne so zahteve. In zaradi tega smo razvijali tudi eh, nova orodja, naprimer spremljanje eh, Eh, prostih delovnih mest in podobno. EURES eh, tudi eh, zagotavlja dobre informacije na svete za delavce in delodajalce. In to je seveda tudi zelo pomembno za Evropsko unijo, s tem lahko spodbijamo geografsko mobilnost. In mi moramo seveda še naprej eh, razvijati eh, te možnosti in Evropska komisija želi še naprej spodbujati mobilnost. Mi želimo eh, načrtne programe za eh, mobilnost. Eh, sedaj imamo pač eh, program prva EURES zaposlitev, ta se pripravlja. Eh, mi potrebujemo seveda tudi dobro komunikacijo med eh, delavci in državnimi organi, ki naj bi eh, dali delavcem jasne informacije o pravicah in dožnostih, o možnostih. Komisija pa tudi eh, razmišlja o tem, ali naj zagotovi ustrezno zakonodajo, s katero bo uveljavljala enako obravnavanje delavcev in podobno. Pomembna je seveda eh, eh, potrebno ustrezno izvajanje direktive 2004 eh, skozi 3083 eh, in s tem lahko dosežemo dobre eh, rezultate. Večina držav članic je primerno prilagodila svojo zakonodajo oziroma napovedala, da bo to storila v kratkem. Eh, komisija bo še naprej seveda eh, spremljala določbe iz um, prestopnih eh, pogodb, v katerih so države članice začasno omejile dostop do svojih eh, trgov eh, in do konca leta bo komisija pripravila poročilo o tem, kako so ti prehodni ukrepi delovali po posameznih državah članicah. Glavna značilnost eh, mobilnosti znotraj Evropske unije eh, bo predmet eh, obravnave, kakšni so vplivi na gospodarstvo in podobno. Eh, od 1. januarja 2012 eh, prehaja pač eh, tretja faza za mobilnost delavcev iz Bolgarije in Romunije in mi bomo torej spremljali, kakšni so učinki na trge dela. Torej, mi pozdravljamo eh, to pobudo Evropskega parlamenta, strinjamo se z načelom, da je potrebno spodbujati geografsko mobilnosti. Na ta način seveda lahko eh, zmanjšamo neskladja med ponudbo in povpraševanjem pri eh, delovnih mestih in s tem lahko tudi izboljšamo gospodarsko rast. Vse to je seveda tudi del eh, strategije Evropa 2020, ki so jo podpisale vse države članice. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. S tem je končana ta razprava. Glasovanje bo jutri ob 12.30.